Allora iniziamo le dichiarazioni. Torej, začnemo z razlago glasovanja in začeli bomo z poročilom Rivelini o razrešnici 2009 za eh, Evropsko sodišče. Dajem besedo eh, poslancu Ananu. Thank you, madam Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Milijardo tam in milijardo tukaj in naenkrat bo to zares velik znesek. Denar se za, namenja iz Evropske unije za notranjo potrošnjo v državah. Eh, sedaj eh, smo dali na voljo v Združenem kraljestvu že 7 milijard. Eh, toliko, kmalo ne bi dali ogromen znesek tudi eh, za Portugalsko. To je več kot vsi naši prehranki v Združenem kraljestvu. In vse te politike se občitno niso obnesle. Eh, ko smo reševali Grčijo, eh, je že to postajalo jasno. In, eh, sedaj eh, vidimo, da se eh, Grčija eh, že sedaj odprto pogaja za dodatne kredite in popolnoma jasno je, da tega denarja nikoli ne bomo videli. Popolnoma jasno je, da pri tem kršimo pravila in zakone ter tudi pogo, pogoje postavljene v pogodbah. Enostavno ni za pričakovati, eh, da bomo denar spet videli. Irska in Grčija se morata sedaj več izposoditi, da bi eh, pomagala portugalski. In naj eh, samo omenim Kiplinga. Boljša politika bi bila, nikoli ne bomo plačali zlata in nacija, ki to počne, je izgubljena. Eh, uh, Madam President. Gospa predsedujoča, danes smo glasovali o eh, razrešnici za leto 2009 o več razrečnicah in to v trenutku, ko v Evropi eh, vlade izvajajo stabilizacijske in barčevalne ukrepe, zmanjšujejo se potrošnja in povečujejo se davki. In kljub temu v Evropski uniji vsako leto komisija zahteva več denarja in vsako leto računsko sodišče odgovarja, da se ta denar ne troši na pravi način. Računsko sodišče pravi, da so. Uh, Eh, te, eh, da so ta poročila eh, bistve polna napak in zaradi tega sem zadovoljen, da so naši evropski konzervativci in britanski konzervativci vsi glasovali proti tem razrešnicam. Evropska unija mora veliko bolje skrbeti za denar diokoplačevalcev. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Gospod Kamal, izvolite. Ko so moje volilci me vprašali o evropskem proračunu, niso razumeli ene zadeve eh, v teh težkih časih, ki jih doživljamo. In sicer, zakaj zapravljamo vse ta denar? Zakaj v času, ko eh, britanska vlada eh, zmanjšuje javno porabo in to počnejo tudi vlade po vsej Evropi, zakaj Evropska unija zahteva v tem trenutku več denarja za svoj proračun? In drugič, zakaj ne more ustrezno in učinkovito uporabiti sredstev, ki so že na voljo? Kot je kolega Fox rekel, uh, vsi uh, finančni izkazi za leto 2008 eh, so polni napak in to se ponavlja že 16 let. Vsi naši volilci sprašujejo, zakaj ne rabimo njihovega denarja bolje. Mesti je treba pred svojim pragom. Popolnoma je jasno, da moramo smotrno porabljati denar davkoplačevalcev. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Uh, gospod Batten, ali je v dvorani? Ne, ga ni. Dobro, potem dajem, gremo na uh, poročilo Itala. Uh, razrešnica za 2009 Evropski parlament. Posedo eh, dajem uh, kolegu Takuli. Parola all'onorevole Golnish. Eh, gospod Golniš, izvolite. Gospa predsednica, glasoval sem proti razrežnici eh, za pr proračun za Evropski parlament, eh, ne iz tehničnih, ampak iz političnih razlogov, kajti ta parlament je vse kaj drugega kot parlament. Tu ne govorimo, tu ni možnosti za razpravo, tudi ko gre za kršitev temeljnih pravic enega od poslancev. In moram reči, da me je sram te institucije, ki se vse čas oklepa politične korektnosti in nobene konfrontacije za mislini, nobene resnične svobode izražila ni, ampak gre za konformizem in vse čas tratimo za to, da opravljamo delo, ki bi ga lahko mnogo bolje opravljala neka tehnična agencija, ki bi standardizirala pravila in normative, eh, kar pa zadeva vse ostalo, pa se igramo neke združene narode in eh, ščitimo človekove pravice v Gvatemali, v Indoneziji in povsod tam v svetu, kjer nimamo nobenih pristojnosti, niste pa sposobni zaščititi pravic enega vaših poslancev in sram je tega parlamenta, to je strahoten parlament. Grazie. Hvala lepa. Eh, dajem besedo kolegu Takuli. Arvoisa puhemies, muutama sana. Najlepša hvala, gospa predsedujoča nekaj eh, besed o evropskem proračunu. Prav gotovo moramo zagotoviti, da eh, se sredstva, ki jih uporablja Evropski parlament, trošijo na odprt in transparenten način. V Evropi nam zmanjkuje časa, po drugi strani pa vse eh, države morajo zmanjševati proračunsko porabo in mi moramo postopati enako. Zelo pomembno je, da sta odprtost in transparentnost načeli pri vsem, kar počnemo. Čisto eh, na kratko, obstajajo mnoga področja, kjer ljudje eh, so pripravljeni za eh, zmanjševanje eh, eh, porabe, naprimer eh, kulturne nagrade, nagrada Lux, tukaj lahko veliko prihranimo. Ne smemo pa pozabiti, da so kultura in kreativna industrija nekaj, kar generira rast v Evropski uniji. Mi pa moramo tukaj zmanjšati administracijo, ki ne prispeva k rasti. Ne na zadnje, lahko izrazim le upanje, da bodo uh, stroški uh, reforme uh, enako izvedeni v vseh državah Evropske unije in da bo to tukaj imeli enako obravnavo in enako plačo za vse poslance Evropskega parlamenta. Hvala. In sedaj poročilo Moreira, eh, preferencijali za Pakistan. Dajem besedo kolegu Rode. Ja, nu fik vi jo så ikke øh, stemt den endelige, den... Hvala lepa. Glasovali smo o Eh, odločitvi glede Pakistana. Bil je že skrajni čas in po moje je eh, smiselno, da ko govorimo, ko govorimo o tej državi v tej zelo eh, težki situaciji, ki trenutno je v Pakistanu, je. Um, EU zagotovila 415 milijonov pomoči. Pomembno je, da smo prevzeli eh, pobudo, da ukinemo carine na nekatere pomembne izdelke, kot so tekstil in koža. Eh, usnje. Eh, pomembno je, da eh, imamo prosto trgovino, s tem imamo dobre izkušnje, je pa dvolično, če rečemo, da če z pobudami, s katerimi dajemo pomoč eh, Pakistanu, eh, v bistvu eh, zmanjšujemo carinske vlajšave in spet uvajamo ovire. Zaradi tega bi morali o tem odločiti pozneje. Grazie, la... Hvala lepa. Gospa Morganti. Gospod. Preložili smo glasovanje, ampak sa, nasprotujem temu uh, poročilu zaradi tega, ker si ne želim uh, propada uh, tekstilne industrije, ki je toliko časa bila vir razvoja dežele, odkudar prihajam, se pravi Eh, Toskane. In eh, vidim, da sedaj dajemo eh, prednosti Pakistanu, potem bo sledila Indija in tako naprej. Pakistan je po poplavah dobil skoraj pol milijarde evrov v obliki pomoči iz Evropske unije in pri tem govorimo da zaščiti, želimo zaščiti demokracijo. Eh, pravzaprav eh, v eh, Pakistanu niso bili najpomembnejši teroristi. Naprimer, v Venitu je lansko leto bilo veliko poplav, ki so zelo ogrozile mnoge tekstilna podjetja. Pri tem smo izredno nečimrni mali proizvajalci v Italiji niso dobili pomoči iz Evrope, kjer vladajo uh, veliki proizvajalci. Ampak mi se bomo še naprej borili za to, da ohranimo pomemben vir v naših deželah. Hvala lepa in sedaj poslanec Murphy. Murphy. Šest let Šest mesecev po poplavah v Pakistanu smo govorili o ogromni humanitarni krizi. Potem je menilo še eh, tri meseca in Evropska unija in Svetovna trgovinska organizacija se nista ustrezno vzvali. Poglasoval sem za preferencijale eh, za Pakistan, eh, vendar ne le eh, kot. Eh, ukrep, ki bo napolnil mreže eh, tajkunov in elitov, elite, ampak eh, zato, da zagotovimo, da bomo s tem denarjem dejansko gradili šole in eh, molnišnice eh, v območjih, kjer so bili najbolj prizadeti zaradi poplav. Nasprotujem eh, namenom vlade, da eh, ne omogočijo sindikalnega gibanja na nacionalni ravni. Hvala lepa. Kolegice Muskordini, kolikor vidim, ni in zato preidemo na eh, glasovanje Šulter. Prehodni dogovori za dvostranske sporazume v naložbah med državami članicami in tretjimi državami na področju investicij. Eh, Antonijoci ima besedo. Signor Presidente, Gospa predsedujoča, Lizbonska pogodba določa eh, direktne eh, zunanje investicije eh, v okviru eh, skupne kmet, eh, komercialne politike in v skladu z tretjim členom ima Evropska unija ekskluzivne pristojnosti na tem področju. V skladu z to eh, pogodbo so države članice ohranile mnoge bilateralne sporazume na področju eh, neposrednih tujih investicij. Če eh, želimo, da ne pride do eh, nesorazmerja in eh, nasprotovanja med temi sporazumi in pogodbami, potem ne moremo podpreti poročila Šulter. Moramo uh, zagotoviti uh, visoko stopnjo zaščite investitorjev ter jim uh, dati pravno varnost prav gotovo je to poročilo šlo v to smer in zato sem glasoval za njega. Hvala lepa poslanec Antinoro, gospa predsedujoča, sem, glasoval sem za to poročilo, ker sem popolnoma pripričan, da moramo evropske investicije v tujini eh, dobro nadzirati v teh kriznih časih. Eh, z eh, Lizbonsko pogodbo je zaščita investicij prešla za držav članic na Evropsko unijo in upam, želim si, da bomo eh, septembra postavili eh, strateške ustvaritve na tem področju. Bistveno je, da imamo jasna pravila o eh, sporazumih na bilateralni ravni, da se te ohranijo in da eh, spoštujemo tiste, ki so že sprejeti oziroma podpisani ter spoštujemo sprejemamo nove po potrebi. Eh, pravna varnost je pa tukaj eh, relativna, eh, dokler se ne zaščiti sam režim zaščite investicij in dokler se ne upoštevajo vsi sprejeti oziroma podpisani sporazumi. Sama uredba omogoča državam eh, eh, članicam, eh, da obdržijo pristojnosti na tem področju in zaradi tega pričakujem, kot sem rekel, čim prej strateške usmeritve na tem področju. Če oziroma imamo sedaj poročilo Moreira in sicer dodatna mikrofinančna pomoč Gruziji. Zato dajem besedo kolegu Rodeju danes smo se odločili, da bomo 46 ehm, milijonov ehm, mikrofinančne pomoči poslali v Gruzijo, vendar pa to seveda eh, je treba zagotoviti pod pogoji finančne transparentnosti. Um, Gruzija je eh, pomembna za Evropsko unijo v smislu svojega geostrateškega položaja. Eh, Gruzija je bila prizadeta avgusta 2008 zaradi Rusije, zaradi globalne eh, finančne krize in zaradi trgovinskega embarga, ki ga je zahtevala oziroma na nje preložila Rusija. In dejansko potrebuje podporo Zahoda in to smo naredili tudi danes. Grazie, la parola Eh, gospod Bjelan, izvolite. Hvala, predsedujoča. Gruzija je ena tistih držav, ki je strateškega pomena, še posebej za države na vzhodu Evropske unije. E, predstavlja sestavni del vzhodnega partnerstva, katerega namen je krepitev sodelovanja z državami skupnosti. Prav tako je to država, ki ima izrazit pro-euroatlantski eh, pro-euroatlantsko usmeritev svoje politike in zato je pomembno, da to državo ohranimo v območju. Eh, vplivne sfere EU. Program makrofinančne pomoči, ki je namenjen krepitvi gospodarstva v Gruziji, je zato ključnega pomena za nadaljni pozitivni razvoj političnih in gospodarskih odnosov, prav tako pa je to pomembno z vidika nacionalne varnosti. Popolnoma se zato strinjam s predlogom Evropske komisije v zvezi z tem, da namenimo dodatna sredstva za nepovratna sredstva in posojila, zato da se izboljša finančne kondicije Gruzije. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Dopoldanska razprava je zaključena, zasedanje pa se nadaljuje ob 15.